Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf mit dem Tako nadaljujemo z točko na dnevnem redu 13 in potem 14. Najprej Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo. Razrešnica. Zdi se, da obstaja nekaj tehničnih težav. Zdi se, da ni angliškega tolmačenja. Tu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 torej očitno obstaja nekaj tehničnih težav, namreč v sejni dvorani ni mogoče slišati tolmačenja. Torej, razrešnica za Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo. Rada bi pozdravila gospoda Kerna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 dopoldan sem govoril v, eh, v angleščini, sedaj pa bom nadaljeval v polščini, če dovolite. A me slišite? Slišite tolmačenje v francoščino? Ne vem, če imamo kakšno težavo, še vedno tehniki so jo poskušali uh, rešiti, morda bi lahko nadaljevali v vaši čudoviti angliščini. No, hvala za kompliment, gospa predsednica ampak tokrat bom eh, raje, če dovolite, nadaljeval v maternem jeziku, ker gre za zelo, zelo specifične zadeve. No, kot veste, v to vašo pravico ne morem posegati, ker je v skladu s pravili. Now, we'll no, sedaj pa vam lahko prisluhnemo. Izvolite. Start, Ali lahko začnem, gospa predsednica? Hvala. Tekom leta 2013 smo imeli postopek razrešnice in parlament je izpostavil nekatere pomembne teme pri izvajanju proračuna za EIT. Skupna stopnja napake je bila nad eh, pragom dveh odstotkov. Imeli smo tudi težave zaradi kakovosti ex ante in ex post preverjanja. Sodišče je ugotovilo tudi, da je prihajalo do napak pri javnih razpisih to so bili glavni razlogi za to, da se je parlament odločil, da preloži razrešnico za EIT. Poleg tega smo imeli težave tudi zaradi eh, stopnje absorpcije in eh, zmožnosti zapolnjevanja delovnih mest. Eh, imeli smo tudi težave pri izvajanju Eh, priporočil notranje revizijske službe. Zato, da bi lahko sprejeli utemeljeno eh, odločitev, bi radi vaše odgovore na naslednje vprašanja. Prvo vprašanje. Kako je EIT rešil težave z revizijskimi certifikati? Drugo vprašanje. Kaj je EIT naredil zato da bi zmanjšal napake pri izplačilu nepovratnih sredstev. Tretjič, kaj ste naredili za to, da bi zmanjšali stopnjo napake pod 2 odstotka. Četrtič, kaj je AT, AT naredil, da bi eh, odpravil hitro penjavanje zaposlenih. Petič, kaj ste naredili, da bi povečali absorpcijske zmožnosti upravičencev eh, do sredstev EIT. Na to skupni podjetji Artemis in Enjak. Naj je to dovolj? Prav. Toliko za enkrat. Hvala. Kdo želi spregovoriti za inštitut? Gospod Ken, izvolite. Uh, Lepo zdrav in najlepša hvala za to, da ste nam dali možnost, da predstavimo napredek, ki je bil dosežen v EIT. Hvala, da ste nam dali možnost, da pojasnimo, kako smo razrešili vprašanja, ki ste jih eh, zastavili. Hvala za možnost, da odgovorimo na vprašanja poročevalca. EIT je v zadnjih mesecih naredil veliko za to, da bi rešil vprašanja, ki jih je izpostavilo sodišče in. Eh, parlament. Osredotočili smo se na tiste elemente, eh, ki jih najdemo v eh, mnenju. Naredili smo veliko napredka, sedaj imamo tudi konkretne rezultate, s katerimi lahko pokažemo, da smo premustili nekatere ovire. Pokažemo lahko, kaj smo naredili, da bi izboljšali kakovost revizijskih certifikatov in kaj smo naredili za to, da bi zmanjšali napake pri uh, izplačilu nepovratnih sredstev. Izboljšali smo uh, priporočila revizorjem, s tem smo zmanjšali težave pri certifikatih, več sredstev smo navi, uh, namenili interni reviziji, izboljšali smo tudi naše uh, interne smernice o načrtovanju in na. Uh, Eh, nadzoru. Izboljšali smo tudi sodelovanje z našimi upravičenci. Imamo boljše eh, informativne sisteme, tako da bomo lahko boljše informacije ponudili na temo nepovratnih sredstev. Ugotovili bomo lahko, na kaj se je treba osredotočiti. Dokončali smo tudi eh, eksterno revizijo naše strategije za nepovratna sredstva. Tudi tukaj smo imeli več priporočil. Ta trud se je sedaj eh, izplačal in tudi revizori so v preliminarnih eh, predlogih za leto 2014 potrdili, da so naše transakcije eh, sedaj zakonite in pravilne. Zato ni več komentarjev v zvezi z našim nadzorom eksante. To je velika sprememba v primerjavi s preteklo situacijo. Imamo tudi nižjo stopnjo na prak pri izplačilu ne, eh, nepovratnih sredstev. Sedaj je ta prak pod eh, enim odstotkom. Podobno velja za celotno stopnjo eh, napake, k temu se bom še vrnil, gre za naše notranje postopke in za postopke javnih razpisov, tako da ni novih eh, napak na tem področju. S tem lahko pokažemo, da je naš trud pri eh, upravljanju z nepovratnimi sredstvi obrodil sadove. Druga točka vprašanje javnih eh, razpisov, kako smo izboljšali naše interne postopke. Sprejeli smo cel svežen eh, pomembnih ukrepov, zato da bi odpravili težave, s katerimi smo se soočali v preteklosti. Preklicali smo problematične pogodbe in jih zamenjali z novimi, obenem smo nadgradili naše postopke, eh, imamo vademekom za javne razpise eh, in za obveznosti in plačila. Imamo više raven internega nadzora, s katerim se bomo izognili napakam v prihodnosti. Obenem smo eh, najeli še eno osebo za javne razpise, tako da smo podvojili naše zmožnosti na tem področju. Pripravili smo tudi več eh, tečajev za javne razpise, tudi v zadnjih mesecih, tako da smo izboljšali znanje eh, naših zaposlenih na področju javnih razpisov. To so zelo pomembni ukrepi in vsi so usmerjeni v izboljšavo tega področja. Vaše naslednje vprašanje se je nanašalo na stopnjo praznih delovnih mest, na uh, številne uh, zaposlene, ki zapuščajo naša delovna mesta. Sej zdaj imamo 56 uh, eh, delovnih mest, ki smo jih zapomnili od 60 in to je ogromna izboljšava. Ko sem bil na zadnje tukaj, uh, smo imeli zgolj 42 mest od 60 zapolnjenih. Izboljšali smo uh, upravljanje, zmanjšali smo uh, ta pretok zaposlenih v zadnjih mesecih, je uh, naša delovna mesta zapustilo zgolj uh, nekaj oseb, štirje so bili, če se ne motim, kar je predvsej manj kot 10 odstotkov v preteklosti. Sedaj imamo uh, Eh, intervjuje ob odhodu iz eh, z delovnega mesta, tako da poskušamo vedno ugotoviti, zakaj zaposleni zapuščajo določeno delo mes, delovno mesto. Obenj imamo ustrezen eh, sistem napredovanja, ocenjevanja, ocenjujemo tudi delovno okolje v EIT. V zadnjem času smo vzpostavili tudi delovno skupino za človeške vire in našega internega revizora smo prosili, da eh, pripravi mnenje za to vrstne teme, naprimer upravljanje eh, z eh, praznimi delovnimi mesti, eh, mestmi in tako naprej. Mislim, da smo naredili veliko napredka, kar se tega tiče. Vaše zadnje vprašanje pa se je nanašalo na zmožnosti absorpcije v EIT. Kaj smo naredili na tem področju? Dovolite mi, da predstavim nekaj številk, ki odražajo absorpcijo EIT-ja ta se je v veliki meri povečala. Vsako leto smo uh, absorbirali 85 odstotkov več sredstev, kar pomeni, da je ta krivulja zelo strma. Začeli smo zelo majhno uh, vsoto 60 milijonov evrov leta 2010, sedaj pa imamo uh, eh, 187 milijonov evrov vsako leto, leta 2014 smo imeli toliko denarja. Rast je torej zelo uh, velika in tudi absorpcija je zelo velika. Mislim, da se bo ta pozitivni trend nadaljeval. Decembra smo namreč določili dve novi skupnosti za uh, znanje in inovacije. Imamo dva nova upravičenca, kar pomeni, da bomo lahko absorbirali še več sredstev, ki so nam namenjena. Obenem poskušamo z obstoječimi uh, skupnostmi izboljšati nadzor nad absorpcijo, želimo izboljšati učinkovitost eh, rabe teh eh, sredstev. Tudi tukaj beležimo dobre rezultate, ki vam jih bomo seveda predstavili. Upam, da so ti ukrepi učinkoviti upam, da smo s tem pokazali, da lahko naredimo korak naprej. Naslednji teden vam lahko pošljemo eh, natančno poročilo, za katerega ste prosili, tam boste našli vse te razdelke, vse te glavne eh, ukrepe, pa tudi druge podrobnosti, eh, s katerimi bomo odgovorili na vsa vprašanja, na vse specifične komentarje, ki so bili vključeni v odločitev o razrešnici aprila upam, da bo v luči tega napredka lahko Evropski parlament eh, sprejel razrešnico za EIT. Sem pa seveda pripravljen odgovoriti na nadaljne vprašanja, tako danes kot v naslednjih tednih. Najlepša hvala. Ja, dank. Hvala. Ja, verjetno je tukaj kar nekaj vprašanj še odprtih. Kar bi mene zanimalo je, zakaj so sestanki upravnega odbora tako dragi v vašem inštitutu. 29 odstotkov eh, sredstev iz leta 2012 in 2013 ni bilo izkoriščenih zaradi tega, ker eh, sestanek upravnega odbora ni bil tako drag, kot ste to mislili, kot ste to predvidevali. Zakaj pa ste predvidevali, da bo to toliko stalo? Mikrofon, prosim. No, to lahko pojasnim. Imamo upravni odbor, ki se sestaja približno štirikrat na leto v EIT-ju. Imamo pa tudi izredne seje upravnega odbora, te potekajo občasno, imamo pa tudi izvršni odbor EXCO, sestavlja ga štirica članov upravnega odbora, ki se sestajajo in se pogovarjajo o bolj specifičnih vprašanjih. V preteklosti, zlasti leta 2014, smo imeli precej visoko število takšnih izrednih sej, zato ker smo morali razrešiti nekaj zelo pomembnih tem in na osnovi eh, tega visokega števila izrednih eh, sej smo morali eh, več denarja nameniti ravno sejam upravnega odbora in izvršnega odbora. Sedaj pa nam je uspelo v veliki meri zmanjšati število izrednih eh, sej, vračamo se v tisti normalen ritem, kar pomeni, da smo por, uh, uspeli prihraniti denar v tej postavki. Manj sestankov pač pomeni manj denarja, ki ga porabimo za te seje. Eh, v naših naslednjih proračunih bomo primerjalni, za primerjalni standard seveda uporabili to standardno situacijo, manj sestankov. Najlepša hvala. Ali ste poskušali morda ugotoviti, eh, kaj se je zgodilo tukaj pri toliko ljudi, ki so dali odpoved oziroma ki so zapustili delovno mesto. Za tako majhno organizacijo je to morda nenavadno. Zakaj je prišlo do tega? Ja, no, da... no, to sem želel povedati že prej. Veliko ljudi se je menjavalo v našem inštitutu, še posebej tekom eh, let 2013 in 2014. Dejavnikov ki so to povzročili, je bilo več. Eden od teh je bila nestabilnost na ravni menedžmenta, pa tudi veliko število praznih delovnih mest. Ljudje so čutili, da upravni sistem ni dovolj dober in eh, tudi dela so imeli več, zato ker so morali upravljati eh, delo tistih ljudi, ki še niso bili zaposleni. Eh, in to je ustvarilo dodaten stres. To sta dva zelo pomembna dejavnika. Sedaj smo ju razrešili, imamo jasnejše eh, postopke, imamo boljšo eh, strukturo menedžmenta, zapolnili smo števila delovna mesta in s tem smo odpravili eh, enega od velikih razlogov za te spremembe. Še nekaj pomembno, pogoji dela v Budimpešti niso tako dobri, zato ker imamo koeficient ki določa eh, plačo in ta ni tako visoka kot drugot. Le 71 odstotkov eh, plače, ki jo dobi za isto delovno mesto eh, nekdo v Budimpešti v primerjavi s tem, kar dobi nekdo v Bruslju. Takšno je pač dejstvo, tega v EIT ne moremo spremeniti, tako deluje sistem. In pogosto se lahko zgodi, da ljudje pač to delovno mesto zapustijo, zato da dobijo bolje plačeno delovno mesto. Poskušamo priti do stopnje uh, eh, in praznih delovnih mest oziroma te fleksibilnosti, ki je primerljiva drugim agencijam. Le štirje so nas zapustili v zadnjih 12 eh, mesecih eh, in glede na to, da nas je vse skupaj 60, je to precej normalno. Der nächste auf der Rednerliste. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Štihovski, izvolite. Děkuji. Některé otázky, které jsem měl, tak... Najlepša hvala. Na nekatera od mojih vprašanj ste že eh, odgovorili, tako da bom lahko zastavil nekaj eh, splošnejših vprašanj. Najprej bi se vam rad zahvalil, gospod Kern. Eh, odkar vas eh, osebno poznam, lahko rečem, da opravljate dobro delo z nami, tesno sodelujete, vedno ste pripravljeni priznati, da so bile v preteklosti narejene napake. Na začetku morda eh, niste bili tako pripravljeni priznati teh napak, ampak eh, na to, ste jih priznali? Kaj ste naredili za to, da ne bi ponavljali napak iz leta 2013? Govorili ste o vašem sistemu eh, nadzora. Zanima me, kakšen je ta sistem spremljanja in kako deluje. Zanima me, kako bodo vaši novi zaposleni prispevali k delu vaše agencije. In še eno bolj splošno vprašanje. Zanima me tudi, kako vi gledate na komunikacijo med vašo agencijo in tem odborom. Se je ta komunikacija izboljšala? Hvala. Izvolite, gospod Kern. Najlepša hvala za ta vprašanja. Kar se tiče okrepitve zaposlenih eh, in izboljšave sistema za spremljanje. Lahko rečem, da se sedaj osredotočamo na pristopno osnovi tveganja. Imamo precej eh, visoka nepovratna sredstva v eh, naših skupnostih eh, znanja in inovacij. Osredotočamo se na nadzor, gledamo naprimer, kaj se dogaja s plačili, kako se sredstva porablja, obenem pa se posvečamo vsebini. Podvojili smo naše kapacitete, Eh, vsaki skupnosti sta namenjeni dve osebi, ki spremljata izvajanje in uporabo teh sredstev. Na osnovi eh, takšnega pristopa, na osnovi tveganja, občasno obiščemo te kraje, zato da bi ugotovili, kako delajo, kako tečejo njihovi postopki in kako dosegajo zastavljene cilje in kako zagotavljajo rezultate. Sistem eh, za spremljanje, ki smo ga vzpostavili, je Eh, razmeroma kompleksen in eh, s pomočjo tega sistema lahko v najboljši možni meri uporabimo eh, te vire, ki jih pač ni veliko, ampak jih imamo. Omogoča nam, da smo bolj ciljno usmerjeni. To bo imelo trajen učinek na stopnje napake, v prihodnosti ne bo toliko napak, ki bi jih pozneje v poznejši fazi detektirali revizori. Na ta način dobimo tudi več informacij glede tega, kako se uh, sistem izvaja in kako prihajamo do rezultatov. Ta sistem je pomemben gradnik uh, tistih standardnih postopkov za upravljanje s plačili in nepovratnimi uh, sredstvi. Mislim, da uh, je komunikacija z vami zelo dobra, ta dialog je dober, eh, dobro je tudi, da prejemamo vaša vprašanja. S pomočjo teh vprašanj smo lahko analizirali še enkrat nekatere teme in eh, okrepili naše sisteme eh, v tem zvezi. In to je brez doma področje, kjer smo zabeleženi kaj dobrih rezultatov. Upam, da bomo lahko s tem sodelovanjem nadaljevali tudi v prihodnosti v naslednjem krogu, v naslednjih razpravah. Z veseljem bomo ohranili takšen dialog z vami. Kolegica Jela Sender, izvolite. Eh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Rada bi se zahvalila gospodu Črneckiju in eh, gospodu Krnu za vsa pojasnila, ki smo jih slišali. izboljšali ste eh, vaše sisteme. Sama imam nekaj komentarjev, najprej v zvezi s težavami na področju javnih razpisov. Morda bi nam lahko povedali, na kakšen način ste izboljšali te postopke. Druga točka, ki sem jo želela izpostaviti, se navizuje na revizijo iz leta 2015. kako zagotoviti, da subvencije ne bodo prešle 25 odstotkov. Kar se tiče prenosov sredstev in eh, stopnje izvrševanja proračuna, pa bi prav tako lahko podali nekaj dodatnih informacij eh, v zvezi s tem, kako izboljšujete postopke. Gospod Kern, izvolite. Najlepša hvala za ta dopolnilna vprašanje. Najprej se bom dotaknil javnih eh, razpisov, javnega eh, naročanja, ki poteka v EIT. V začetku sem že pojasnil, da smo preklicali vse tiste javne razpise, v katerih so se v preteklosti pokazale napake vzpostavili eh, in objavili smo nove javne razpise. Še enkrat pa smo natančno analizirali naše interne postopke. Poskušali smo ugotoviti, zakaj je do napak prihajalo. Eden od razlogov je bil ta, da nekateri zaposleni niso bili dobro uh, osveščeni, da niso poznali vseh uh, teh natančnih postopkov usposobili smo jih, izobrazili, sedaj se zavedajo, kako vse skupaj poteka. Imamo tudi eno centralno osebo, ki spremlja in upravlja te uh, javne razpise. Imamo tudi strožja pravila za uh, samo načrtovanje javnih razpisov. Če je veliko javnih razpisov uh, objavljenih uh, ob istem času proti koncu leta, ponavadi nimamo dovolj časa, da bi uh, analizirali vse in da bi vse spremljali. Bolje lahko torej porazdelimo javne razpise tekom leta, kar pomeni, da lahko izboljšamo raven nadzora in zmanjšamo eh, možnost napake. Poleg tega smo našega notranjega revizorja prosili za to, da malce eh, poglobljeno pogleda, kje so težave, eh, kje lahko prihaja do zapletov in kje bi lahko izpilili naše postopke. S pomočjo tega usposabljanja, s pomočjo izboljšanih postopkov eh, bomo izkorenili takšne težave, o to sem prepričan. Že v reviziji računskega sodišča iz lanskega leta se je pokazalo, da problematičnih javnih razpisov ni več. Vaše drugo vprašanje se je nanašalo na dopolnilno financiranje, ne torej eh, sredstva EIT za skupnosti, ampak eh, finančna sredstva partnerjev in drugih. Tudi tega se je računsko sodišče večkrat dotaknilo. Naš pristop je naslednji. V petletnem obdobju od 2010 do 2014 morajo eh, skupnosti znanja in inovacij pokazati, da so zagotovile 70 eh, odstotkov eh, finančnih sredstev in da naša finančna sredstva ne presegajo 25 odstotkov. Revizija je bila upravljena, imam številke, naš prispevek je bil 16 odstotkov za podnebno skupnost, 19 za energetiko in 21 odstotkov za digitalno skupnost. Sedaj imamo torej Eh, dokaze, ki kažejo, da naši finančni prispevki niso presegli 25 odstotkov. In to je spet dobra novica. To namreč pomeni, da so dopolnilna sredstva vedno obstajala in to onkraj tistega minimuma, ki ga zahtevamo. In še proces eh, prenosa sredstev. Izboljšali smo eh, naše postopke načrtovanja in organizacije večino proračuna namenjamo skupnostim eh, znanja in inovacij. In kot sem že dejal, smo bili priča hitri rasti absorpcije. Absorpcije sredstev, ki so na voljo. In to je nujno, če želimo doseči učinek, ki je naš cilj. Sedaj se ta absorpcija počasi stabilizira, Eh, skupnosti imajo ustrezne strukture za absorpcijo. Je pa res, da tesno spremljamo eh, razvoj dogodkov, tudi to je del novega eh, sistema za spremljanje, tako da lahko korigiramo ukrepe, če je to potrebno. Če sredstva niso dovolj hitro uporabljena, jih lahko namenimo drugim področjem, drugim dejavnostim, kjer je to potrebno in možno. Ali pa lahko EIT v skladu Eh, z uredbo prenese ta sredstva na naslednje leto, kar je včasih potrebno na področju inovacij. Če eh, nek projekt ne deluje, moramo ustaviti financiranje in poskusiti na nek eh, drug način. Sedaj imamo boljša urodja, boljše instrumente tudi za to. Hvala. Najlepša hvala. Želi poročevalec še enkrat besedo, kar se tiče točke 13 e IT. Izvolite. Uh, hvala, gospa predsednica. Zadovoljen sem, vsaj na splošno. Najlepša hvala, potem se vam zahvaljujemo, da ste prišli in nadaljujemo s točko 14 Artemis in Enijak, skupno podjetje. Kolega Črnec, ki je spet poročevalec, izvolite. Thank you, Madam Chair again. Še enkrat hvala, gospa predsednica skupni podjetji Artemis in Enjak. Torej. Tekom postopka razrešnice za leto 2013 je Evropski parlament izpostavil več eh, nepravilnosti in pomankljivosti pri izvajanju proračuna za skupni podjetji Artemis in eh, Enjak. Najprej Artemis. Skupno podjetje Artemis ne upošteva praktičnih rešitev za ex post revizije. Poleg tega se je soočalo tudi s težavami pri eh, stopni uporabe eh, plačil. Obenem niso vzpostavili enote za interno revizijo v skladu z določbami, ki izhajajo iz eh, člena 6.2 ustanovne uredbe. Skupno podjetje ni izvedlo priporočil odbora za proračunski nadzor iz leta 2014. Skupno podjetje ni sprejelo celovite strategije za preprečevanje in upravljanje s konflikti eh, interesov. Obenem niso rešili vprašanja na skrižanje interesov pri izvršnem direktorju in uh, upravnem odboru niso spostavili ustreznih postopkov. Zato, da bi lahko mi sprejeli odločitev v, o razrešnici, eh, bi radi, da odgovorite na naslednje vprašanje. Prvič, zanima nas, zakaj skupno podjetje ni upoštevalo priporočil eh, organa za razrešnico leta 2013 zakaj niste sprejeli strategije za preprečevanje in upravljanje z navskrižnim interesom. Drugič, a je skupno podjetje že objavilo na spletni strani natančne življenje pise in eh, izjave o navskrižju interesov za izvršnega direktorja in člane upravnega odbora, ali ste že objavili podatkovno bazo o naskrižju interesov, ali ste že vzpostavili postopke za upravljanje s takšnimi situacijami, ali ste že pripravili mehanizem za uh, reševanje takšnih kršitev. Tretjič. A je skupno podjetje že sprejelo celovito politiko za reševanje na skriži interesov, naprimer izjavo o interesih javnega uslužbenca. To se nanaša tudi na omejevanje dela tega zaposlenega, dostop do informacij, spremembo nalog zaposlenega ali pa Eh, odstop zaposlenega z delovnega mesta. In še en jak. Lahko nadaljujem, gospa predsedujoča? Prav. En jak. Odbor za proračunski nadzor je zaskrbljen, da je računsko sodišče že tretjič zapored sprejelo mnenje s pridržkom ki se nanaša na zakonitost in pravilnost transakcij. Eh, v tem, o tem je govorilo letno poročilo. Računsko sodišče ni imelo priložnosti, da bi ustrezno analiziralo ex post nadzor, ki ga eh, izvajajo nacionalni organi. Niso prepričani, če ti podatki dajo ustrezno zanesljivost, eh, za zagonitost in pravilnost eh, dela skupnega podjetja. Skupno podjetje bi moralo eh, delovati učinkovito in smotrno v, skladi, v skladu z gospodarno rabo finančnih in drugih sredstev. Težave so bile tudi na področju ex post nadzora. če želimo sprejeti ustrezno odločitev o razrešnici, potem bi vas radi prosili, da odgovorite na naslednja vprašanja. Zanima me, če je skupno podjetje Enjak pripravljeno pripraviti poročilo o prispevkih vseh članov zunaj komisije, tudi v zvezi s eh, skladnostjo s priporočili oziroma oceno komisije. Drugič, a je skupno podjetje pripravljeno pripraviti poročilo o socialno-ekonomskih prednostih že končanih projektov. Tretjič, in to je zadnje vprašanje, kaj se dogaja s podatkovno bazo o navskrižjih interesov? Hvala. Ich möchte sehr herzlich Herrn Wild den. Tako, uh, Wild je izvršni direktor skupnega podjetja in ga tudi lepo pozdravljam. Dajem vam besedo, izvolite. Eh, Najlepša hvala, gospa predsednica, hvala, da ste nam dali možnost, da odgovorimo na te komentarje in vprašanja. Najprej bi rad podal splošen komentar v zvezi z eno od eh, tem, ki se nanaša tako na Artemis, kot tudi na Enjak in to na enak način, ker imamo uh, enaki urebi, obi organizaciji sodelujeta pri tem, uh, ko poskušata najti neko razumno, uh, praktično rešitev za te probleme. Najprej bi vas rad spomnil, da evropska elektronska industrija v Evropi trenutno Eh, živi v precej zapleteni situaciji. Veliko je izgub, naprimer v Nokiji, kjer so izgubili tržni položaj. Evropska podjetja so uh, izgubila približno polovico tržnega deleža. Večina razlogov se skriva v dejstvu, da so evropska podjetja uh, vlagala precej manj kot eh, konkurenti iz ZDA, Tajvana in Koreje. Zgolj nekaj primerov. Elektronski sistemi in komponente so ključna opolnomočevalna tehnologija in eh, te tehnologije eh, moramo še naprej razvijati. Naloga Artemisa in Enika, Enjaka je, da zbereta javne in zasebne naložbe, zato da obrnemo ta trend v naš prid, zato da bo lahko Evropa ponovno konkurenčna na eh, globalni ravni. V tej industriji moramo upoštevati tudi dejstvo, da je raven naložb zelo visoka. Nova tovarna ali pa novi operativni eh, sistem, govoriti moramo tudi o programski opremi, stane približno 10 milijard, 10 milijard evrov. Nova tehnologija, novi kernel stane 1,5 milijarde. Nov proces, nova naprava, 500 milijonov evrov. Takšni so stroški. In glede na potrebe industrije je očitno, da en sam prispevek ne bo eh, dovolj za to, da bi obrnili ta trend. Države članice same oziroma Evropa sama tega ne bodo uh, razrešili. Leta 2008 smo tako predlagali model eh, tristranega financiranja. Prispevali bi tako predstavniki Evropske unije, kot tudi držav članic. In eh, na ta način bi zbrali tudi velik delež zasebnih naložb, s tem, da bi do, eh, dosegli visoka raven naložb. V šestih letih smo zbrali 640 milijonov evrov za strateško pomembne uh, elemente. V to so prispevale države članice, pa tudi zasebni sektor. Več kot 4 milijarde za raziskave in uh, inovacije. Evropsko financiranje je doseglo zelo visoko raven, od 1 do 6,25. Za vsak evro Evropske unije smo v Evropi zagotovili 6,25 eh, evrov dejavnosti na področju raziskav in inovacije. In eh, s tem smo uspeli ustaviti ta negativni trend v industriji. S tem smo okrepili vodilno vlogo evropskih podjetij na področju tehnologije. Pokažemo lahko, da so naši ukrepi, ukrepi, ki so jih financirali naše organizacije, eh, privedli do številnih velikih naložb v tem sektorju. kot je parlament že izpostavil, je pomembno sodelovati z državami članicami, spoštovati eh, načelo subsidijarnosti, ampak zaradi tega prihaja do težav pri tem umestniku. Glede na to, da nekatera evropska sredstva eh, pošljemo šele po postopku v eh, nacionalnih organih, je treba zagotoviti, da nacionalni postopki zagotovijo pravilnost in zakonitost plačil. In to je glavni razlog za mnenje s pridržkom, ki ga je sprejelo Računsko sodišče eh, Evropske unije. Poskušali smo narediti vse zato, da bi uh, zagotovili ustrezno izjavo o zanesljivosti. In še enkrat bi rad uh, zagotovil članom in članicam odbora, da nobena druga tema uh, v zvezi z našo dejavnostjo ni deležna toliko truda, pozornosti, časa, in resursov. To velja za celotno organizacijo in tudi za uh, direktorja. Za nas je to izjemno pomembno. Naredili smo vse za to, da bi zagotovili takšno uh, raven zanesljivosti. Naj odgovorim še na tisti prvi komentar o zvezi z Artemisom. Sprejeli smo specifične ukrepe s pomočjo nacionalnih organov, uvedli smo obrazce, na podlagi katerih lahko poročajo o rezultatih ex post eh, revizij skupnim eh, podjetjem. Ocenili smo nacionalne sisteme za eh, zagotavljanje zanesljivosti, imamo preglednico, ki smo jo predstavili tudi računskemu sodišču, ki je pozitivno komentiralo to uvajanje. S tem smo poskušali okrepiti sisteme v nacionalnih eh, sistemih. Njihova sistematizacija je v večini primerov vsaj primerljiva z evropskimi eh, sistemi. Imamo različne sisteme, agencije za financiranje, agencije za revizijo, ki tam sodelujejo, eh, pri tem pa sledijo nacionalnim standardom. Poleg tega smo ocenili preostalo stopnjo napake Na osnovi poročil, ki smo izbrali, ugotovili smo, da je ta 0,66 odstotka. Ta nizka vrednost je, eh, je rezultat dejstva, da vse naše projekte revidira več različnih revizijskih eh, organov. In to 100 odstotno. Znotraj projekta pa imamo certifikate, certifikate o reviziji eh, in pri tem pokrivamo 62 odstotkov eh, vsebine projekta. kar je precej več kot tista normalna stopnja 7 odstotkov. Organizirali smo delavnice o najboljših praksah, pri tem so sodelovali predstavniki računskega sodišča, komisije in pa nacionalnih organov, tam izmenjujemo najboljše prakse in najboljše postopke. Poleg vsega tega smo zagotovili eh, zanesljivo, zagotovili smo zanesljive postopke in upamo, da bo to dovolj. Obenem pa se je Evropsko računsko sodišče pred kratkim odločilo, da pregleda nekatere transakcije, ki so že bile predmet revizije na nacionalni ravni, S tem bi radi namreč zagotovili, da so revizijski rezultati spremljivi za skupna podjetja. Ti skupni ukrepi, pri katerih sodeluje management skupnih podjetij in eh, revizijski organi, pa tudi računsko sodišče Evropske unije, bi morali biti dovolj za to, da zagotovimo eh, pričakovani rezultati in pričakovano zanesljivost. Tukaj se nahajamo v trenutnem eh, v trenutni situaciji. Rad bi se dotaknil še drugih komentarjev, ki jih je izpostavil poročevalec. Omenil je, na primer, da smo imeli težave zlasti v skupnem podjetju Artemis pri eh, stopni plačil. Res je, lež 69 odstotkov proračuna so predstavljala plačila. Razlog za to je ta, da mora nacionalni organ izdati certifikat o plačilu, eh, naša plačila so izvedena pravočasno, ampak te certifikate ne eh, prejemamo dovolj hitro, kot smo pričakovali v proračunu. Zaradi te zamude je treba upoštevati dejstvo, da bomo izvedli vsa plačila, počasi se sistem izboljšuje, hitrejši smo, Je pa tudi res, da počasnejša plačila niso vplivala na izvajanje dejavnosti znotraj samih projektov. Artemis ni določil enote za uh, interno revizijo, sedaj imamo takšno enoto, leta 2014 smo v luči uh, prihodne združitve enoti eh, za interno revizijo v Enjaku določili tudi nalogo revizije Artemisa. Je pa to nalogo upravo tudi eh, upravni odbor. Kar se tiče celovite strategije za preprečevanje in upravljanje z navkriži, eh, navkriži interesov, je treba izpostaviti, da smo leta 2013 imeli takšno strategijo, parlament je to prav tako sprejel eh, in eh, ta strategija Enjaka bi naveljala tudi za Artemis. Po združitvi smo naredili še korak naprej. Upravni odbor je sprejel zelo natančno izboljšano eh, celovito strategijo, o kateri bom govoril malce pozneje. Dejali ste, da nismo objavljali življenjepisov in podatkov o navskrižjih interesov ti podatki so sedaj objavljeni na naši spletni strani, tako da smo usklajeni eh, z uredbo o zaposlenih, s poslovnikom in tudi eh, s politiko, ki se nanaša na preprečevanje in upravljanje z navskrižnih interesov. Glede specifičnih vprašanj, ki ste jih zastavili, pa takole. Prvič vprašanje v zvezi s celovito strategijo. Na to sem ravno kar odgovoril. Dejal sem, da je bila celovita strategija že sprejeta v upravnem odboru in pokriva vse vidike. Drugo vprašanje. To se nanaša na objavo celovitih življenjepisov in tako naprej. Podal sem že komentar, da so vsi življenjepisi in drugi dokumenti o navskrižnih interesov uh, objavljeni. Imamo tudi celovito podatkovno bazo, ki uh, Eh, vključuje informacije o navskrižjih interesov. Ta podatkovna baza pokriva vse različne identificirane situacije, ukrepe, ki so bili sprejeti za to, da bi upoštevali uredbe in tudi mehanizem, ki velja za ugotavljanje kršitev in eh, sprejemanje ukrepov na podlagi teh kršitev. Tudi ti postopki so vključeni v celovito strategijo, ki jo je sprejel upravni odbor. Rad bi spostavil dejstvo, da so informacije, ki eh, se sedaj zbirajo v podatkovni bazi, obstajale že v preteklosti. Našli smo jih v različni, različnih dokumentih na različnih lokacijah. Vse te informacije pa smo sedaj konsolidirali v eni sami podatkovni bazi. Tretje vprašanje se nanaša na obstoj in eh, izvajanje celovite politike za upravljanje eh, z, z navzkrižjih interesov. Sprejel, eh, sprejeli smo jo že, pokriva vse različne situacije, ukrepe, ki jih je treba sprejeti, ne nanaša se zgolj na zaposlene skupnega podjetja, ampak na vse člane vseh organov, na vse sodelujoče v vseh eh, ukrepih in dejavnostih skupnih podjetij. To velja tudi za strokovnjake, ki se delujejo pri projektih in nadzoru projektov, to velja za Eh, odbore, ki eh, se posvečajo eh, novačenju in javnim razpisom in brez dvoma je seveda vse te informacije moč najti tudi v celoviti podatkovni bazi. Ex post revizije sistema sta enaka tako za Artemis kot tudi Enjak, tako da se uh, lahko sedaj lotim specifičnih vprašanj poročevalca. Prvo vprašanje se nanaša na prispevek vseh članov eh, razen eh, unije. Gre tudi za ocenjevanje eh, in oceno komisije. Prispevki članov razen unije so v poročilih o letni dejavnosti. dosegli smo 2,91 milijarde evrov prispevkov. Organizacije, ki sodelujejo v projektih, to je torej zasebni sektor, so prispevale 1,89 milijarde evrov, kar pomeni 65 odstotkov vseh stroškov. In to je precej višja vsota, kot smo jo pričakovali v uredbi pričakovali smo 53,2 odstotka. 65 je torej višja številka. Celotna finančna sredstva so v višini 1,01 eh, milijarde, javna finančna sredstva so nižja, ne 45 eh, oziroma 46,8 eh, odstotka, zato ker je bilo zasebnih sredstev več. Ta javna sredstva pokriva Evropska unija. 450,3 eh, milijona evrov, kar je niže, kot eh, smo pričakovali. Pričakovali smo 16,7 odstotka. Enjak eh, pokriva več kot 500 milijonov evrov in to je prav tako niže, pričakovali smo 30 odstotkov. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da smo zaradi koncentracije uh, velikih projektov, ker je veliko industrije, prispevke držav članic omejili pod maksimalni prak, uh, eh, ki ga dovoljujejo pravila o državni pomoči, o subvencijah. Zaradi tega smo ohranili nacionalne prispevke pod uh, pričakovanimi. Je pa res, in to je pomembno, da je prišlo do Eh, kompenzacije strani zasebnega sektorja, ki je navrgel več, kot smo pričakovali v primeru Enjaka, je bil učinek vzvoda 6,5, kar je več kot eh, faktor 6, ki smo ga pričakovali. Skladnost eh, s pravili ocenjevanja in izbire pri izbiri tisti, ki so upravičeni do nepovratnih sredstev, to ocenjuje naš notranji revizor, revizor komisije. Ocenili so ta postopek in to z vseh vidikov, tudi kar se tiče odločitev o financiranju. Evropski parlament je že izpostavil pozitivne rezultate revizije eh, službe komisije. Dejali ste, da je bil postopek ustrezen in učinkovit. Postopki, ki obstajajo, zagotavljajo zanesljivost. Parlament je dejal tudi, da je nekaj priporočil treba izpostaviti in eh, skupno podjetje, ki je ta priporočila že upoštevalo. Drugo vprašanje se nanaša na poročilo o socialno-ekonomskih eh, prednostih dokončanih projektov. Skupno podjetje Enjak in skupno podjetje Artemis sta takšno poročilo že pripravila. To je seveda eh, spreminjajoč se dokument, ko se novi projekti bližajo končni fazi, ponovno ocenimo učinek. V tistem trenutku v času smo sklenili oziroma ugotovili, da je učinek zelo pozitiven. Tudi, če si situacijo pogledamo sedaj, vam lahko pokažemo primere projektov, kjer so različne teme, ki se nanašajo industrijo, teme, ki jih obravnavajo uh, nadaljni projekti in to na osnovi različnih kriterijev, odličnosti, učinka in tako naprej. Po dveh, treh ponovitvah je tukaj prišlo do številnih uh, naložb, naprimer na področju uh, senzorjev, napredne tehnologije SIMOS, uh, To je osnovna tehnologija, ki je podlaga za, za vse različne procese v uh, današnjem dnevu, pa tudi litografija, ki uh, vodi k normalizaciji takšne tehnologije. In vse to uh, je bilo doseženo. Zadnje vprašanje pa se nanaša na uh, podatkovno bazo na skrižju interesov, o tem sem že govoril, vzpostavili smo to podatkovno bazo, tam najdemo vse informacije. Uh, Eh, in to bazo redno nadgrajujemo. Hvala. Ja, dank, da... Najlepša hvala. Še eno vprašanje dodatno imam. Od teh 1,89 eh, milijarde evrov, koliko je tukaj prispevkov, koliko pa je tu gotovine? Question, hvala za to vprašanje, gospa predsedojoča. V Artemisu in Enjaku imamo vse prispevke, ki se upoštevajo. Ni nobenih drugih prispevkov. Računamo to, kar imamo po uredbi. Imamo prispevke o gotovini, projektih, potem pa odštejemo druga sredstva in gre le za gotovino. Ich habe jetzt gerade schon ein bisschen auf Ihre. Ja, Pogledala sem si vašo spletno stran in zanima me, če me zanimajo posamezne pogodbe, kam moram pogledati. Nisem posem prepričan, če sem razumel to vprašanje. Kdo je prijel kaj? Ja, natančno to, kdo je prijel posamezne pogodbe. Torej, kdo je zmagal na razpisih. Zanima me, kje to vidim. so we, we have published it. Vsako leto objavimo celoten seznam udeležencev v projektih. Tu gre za projekte, kjer so dobili sredstva, to imamo na spletnih stranih Artemisa in Enjaka. Pri vsakem razpisu imamo potem celovit seznam vseh udeležencev pri vseh projektih, ki so zbrani za financiranje, imamo tudi imena, kontakte, zneske, za katere so zaprosili in koliko so dobili. Vse je objavljeno. Potem pa so te številke tudi povzete v letnih izkazih. Ampak tu imamo tudi razpredeljice, ki se objavijo na spletni strani. Sem s tem odgovoril na vaše vprašanje. Ja, ja najlepša hvala. Tudi jaz sem eh, v bistvu poskušala najti vse to na spletni strani. Če ne bom našla, vam pošljem elektronsko pošto. Kolega Marinesko, izvolite. So, uh, hvala, predsedujoča. Hvala za vašo predstavitev. Ja, dal bi vam na svet za prihodnje leto. Pri postopku razrešnice poskrbite, da ne boste dobili še enega kvalificiranega mnenja računskega sodišča, ker bo to četrto po vrsti. Glede jeseni pa moramo videti, kakšno je število ex post revizij z velikim odstotkom zneskov, ki se preverijo potem, kar je bilo že deljeno v razpisih. In to je glavni razlog preložitve. potem bi sam rad videl, kakšen je postopek za oceno in kajda, kako se je to porabilo, kakšni so rezultati. Upam, da bomo na strani našli tudi upravičence pri vaših razpisih. Upam, da je tudi to na voljo. In potem ste rekli, da imate poročilo glede socioekonomskih razlogov. Dobro, to bom poiskal, ampak mogoče nam lahko poveste kaj o tem. Kako je s poročilom o prenosu in širjenju raziskovalnih rezultatov. In rad bi videl tudi poročilo o Enjaku 1 in Artemisu 1. Kaj ti nočem? da bi vse te dejavnosti izginile v drugem in novem krogu ali strukturi. Kolikor vem, bo komisija predstavila poročilo glede tega za vsa skupna podjetja, v tem primeru pa mogoče nam lahko vi predstavite to poročilo o tem, kako ste pravzaprav zaključili predhodni cikl. Hvala. Najlepša hvala, kolegica Ajala Zendr. Lahko pa tudi kar tako odgovorite. Kolegina Ajala Zendom, ja. Si, eh. Kolegica Jala Zender, ja, najprej bi rada rekla, da se strinjamo s tem, kar smo slišali. Pri tej situaciji imamo sedaj nove, ki so odgovorni, ampak ti niso to, ki bi zastopali Excel. To se je dogajalo v preteklosti pri teh skupnih podjetjih. Glede novih skupnih podjetij bi vas rada spomnila na nekaj, kar je pomembno. Pogosto moramo preučiti vse subjekte, ki so izven komisije, ampak ki delajo za nas in za države članice. Tam moramo preučiti značilnosti vseh teh organov. Zanima me, če lahko potrdite, kakšni so vzvodi, ki jih imate. Kaj ti rekli ste, da za vsak uporabljeni evro iz evropskega proračuna nekaj prejme upravičenci? Koliko me zanima? Tu imam odnos ena v odnosu do 6,5, ali lahko to potrdite? Ali lahko tudi podrobneje obrazložite, kako je to odvisno od upravljanja in kako je tudi stopnjo izvajanja, hitrosti v izvajanju državah, kajti države članice so tiste, ki odločajo o tem na podlagi meril, odločajo o tem, komu bodo namenila sredstva vi pa ste posrednik v sistemu. Zanimivo bi bilo slišati malce več o tej situaciji, kajti tu vidimo, kako je strukturnimi skladi v komisiji. Komisija je pravzaprav najbolj odgovorna to, ampak tu imamo tudi druge akterje, ki so pravzaprav odgovorni za izvajanje teh sredstev in zanima me, kaj načrtujete v prihodnosti kajti mi že razmišljamo o prihodni razrešnici in ukvarjali se bomo z novimi skupnimi podjetji, kaj bi lahko do takrat izboljšali. Kaj bi lahko storili skupaj s komisijo in državami, zato da bi poskrbeli za to, da bi bilo vse lažje in bolj učinkovito. Hvala. Kolega. Ja, najprej bom odgovoril na vprašanje gospoda Mariniskoja. Glede in kaj da, no najprej hvala za priporočila, da bi poskrbeli za to, da nimamo še enega kvalificiranega mnenja. Ja, vsem bi radi rekli, da se bomo res trudili, da bi pojasnili vse podrobnosti glede postopkov za izračun prispevkov Inka. Je vse zelo enostavno, kajti tu imamo sistem prepoznavanja stroškov. Ta ponuja to možnost za ocenjevanje natančnega porabljenega zneska za izvrševanje proračuna. Na podlagi tega potem odštejemo plačena sredstva in vidimo, kakšna je bilanca in stvarnih prispevkov v Injaku in v Artemisu. kajte tu imamo le gotovino. Torej, mi preštejemo denar. Glede rezultatov bi pa rekel, da smo to pravzaprav dali na voljo v predhodnem poročilu. Mogoče bi pa vzel poročilo in rekel, da smo preučili posledice programa v okviru različnih dimenzij, kako smo se ukvarjali s tem, da bi izpolnili naloge, potem kako smo porazdelili prispevke. Obe organizaciji sta glavni pri inovacijskih ukrepih. To se tako imenuje v vzorju 2020. Torej, tu imamo velike pilotne inovacijske projekte, pri katerih smo potem to preučili na precej višjih ravnih v prispevkih, tam, kjer smo imeli tudi valorizacijo. To je tudi del širitve, potem smo tu videli nekaj dobrih rezultatov in glede širjenja in ustvarjanja prihodkov do konca leta 2014 smo imeli 59 projektov. Ti projekti so bili tehnično dopolnjeni, 104 projekte smo izbrali v okviru skupnih podjetij, torej to je nekoliko več kot 50 odstotkov podjetij oziroma projektov. In tu smo imeli 179 patentov, 11 trgovinskih tajnosti, 12 trgovinskih znamk, 1004 enot intelektualne sline in publikacij pa je bilo skoraj 3100. In ko bomo zaključili vse projekte, pričakujemo, da se bodo te številke celo podvojile. Torej, to računamo, naj bi imeli 10 milijonov sredstev in to so res eh, čudoviti rezultati. Mislim, da iz tega vedika gledamo, imamo tu lepe številke, ki jih lahko pokažemo. Potem razprava o Enijaku 1 in 2. Nimamo Enijaka 2 in tudi Artemisa 2 nimamo. Enjak in Artemis ostajata s temi imeni. 26. junija 2014 bosta obe imeni potekli. In to bomo potem zamenjali z novim skupnim podjetjem, ki se imenuje Excel. Ni več uh, eh, Enjaka 2. In pri našem poročanju bomo imeli ločeni poglavi o dediščini obeh in potem bomo imeli tudi dejavnosti, ki še potekajo. Tako bo. Eh, za lansko leto ni tako. Kot smo se dogovorili s proračunskim oddelkom komisije in Evropskega računskega sodišča, smo za lansko leto oblikovali tri letne zaključke za Artemis, za Enjak in tretji je potem zopet za Artemis. Imamo tudi proračunska poročila, imamo tudi letne računovodske izkaze. Pri vsaki noti smo imeli ta poročila ločeno za lansko leto, tako da bo to jasno ločeno. Potem, glede vprašanja gospe Ajala, bi rad potrdil, da je vzvod evropskega financiranja 1 proti 6,5. Res je, to drži. Pri vsakem evru, ki se dodeli, imamo 6,5 evrov totalnih ali vseh stroškov, ki se uporabijo pri teh projektih. To lahko potrdim in te podrobnosti tudi poznam. Potem upravljanje in hitrost izvajanja. To, kako nacionalni organi nadzorujejo to hitrost izvajanja, je odvisno od prvega razpisa. Ko udeleženci predstavijo zahtevke za izplačilo stroškov, to gre potem nacionalnim organom, organi to preverijo, odločijo, kdo je upravičen do izplačila in potem izdajo potrdilo skupnemu podjetju. In takrat lahko skupno podjetje deluje. In to je predvideno tudi v finančnih pravilih. Torej, v teh primerjih, ko skupno podjetje deluje na podlagi skupnega dogovora, nacionalni organi za financiranje določijo zneske. Tako pač to deluje. In potem še eno vprašanje o dodeljevanju finančnih sredstev. Upravljalni odbor tako pri Artemisu, Enijaku in pri Excelu ni isti organ, ki dodeljuje sredstva. V nasprotju z drugimi skupnimi podjetji, ki jih mogoče poznate, imamo mi specifični organ, ki se imenuje organ oziroma javni organ. Tam imamo predstavnike, ne, oprostite, imamo predstavnike držav članic. Imamo delegacije držav članic in tam imamo tudi Evropsko komisijo. Odločitev o financiranju se sprejme v tem javnem organu. In tam imamo nacionalne organe in Evropsko komisijo. Potem pa je glasovanje porazdeljeno med komisijo in javnimi organi 50-50, tako se sprejemajo odločitve, to so skupne odločitve o financiranju in to sprejemajo izključno le javni organi. Potem pa skupno podjetje to izvaja, mi ne odločamo ničemer, kdo dobi kaj in zakaj. Hvala. Ja, vielen Dank. Najlepša hvala. Želi poročevalec še enkrat besedo? Ne, v tem primeru se najlepše zahvaljujemo za to izmenjavo mnen, gospod eh, direktor teh eh, skupnih podjetij. Vsem skupaj želim lepo popovdne, mi pa nadaljujemo z sestankom koordinatorjev. Prosim, da drugi čim prej zapustite to dvorano in to na čim bolj tih način. Koordinatorji, eh, prosim, da ostanejo tukaj tisti, ki jih ni, pa upam, da so